izjavo, da ne upravljajo nobenih dejavnosti, ki niso kompatibilne z delom poslanca in poslanke v Evropskem parlamentu. In sedaj pa um, enominutni govori in besedo najprej dobi gospa Zaborska za eno minuto. Um, eh, hvala lepa, gospa predsednica. Rada bi povedala, da so včeraj stopile v veljavo nove tarife za roaming, za gostovanje v tujini. In eh, takšna uredba se ne bi uresničila brez enotnega trga. Eh, prav tako se ne bi zgodila brez tesnega sodelovanja evropskih institucij. In to je velik primer dobrega ukrepa, ki ga bodo eh, čutili v svojih denarnicah vsi evropski državljani. In razumem, zakaj uh, so uh, evropski državljani glede tega pohvalili uh, Evropsko unijo, uh, so jo pa kritizirali zaradi drugih uh, zadev in tega pa ne razumem. Hvala. Hvala lepa. Gospod Hidalgo. Emocionado Hvala. Zelo sem uh, še počustveni vtisom uh, srečanja, ki sem ga imel s španskimi rudari. Žal mi je, da španska vlada ne posluša uh, njihovih uh, zahtev. Oni so se sestali v Madridu, uh, imajo stavko. In Eh, pravzaprav oni predstavljajo vse vrednote moje države. Pred 50 eh, leti junija so se uh, tudi delavci v Španiji dvignili proti uh, diktaturi in to je bil korak uh, k svobodi. in eh, to je tudi eh, dobro za Evropski parlament. Hvala, prekinja predsedujoča. Eh, hvala lepa, gospod eh, Masip Hidalgo. In sedaj besedo dobi gospod Kristjan Buzoj. Hvala lepa, gospa predsednica. glede direktive o transparentnosti. O tem se je začela razprava in uh, zdaj bi rad z vami delil nekaj idej o politiki o zdravilih. Ta politika je pomembna, če želimo, da z inovacijami dobimo nove uh, produkte. In eh, določanje cen zdravil eh, lahko zelo vpliva na to, kolikšen dostop imajo evropski državljani do zdravil. Eh, trenutna eh, socialno-liberalna uh, vlada v Romuniji je določene stvari popravila, vendar pa seznam eh, zdravil po nizkih cenah ni bil posodobljen. Poleg tega pa je prejšnja vlada sprejela davek na zdravila in s tem uh, Eh, preprečuje farmacijskim podjetjem, da eh, dajo nova zdravila na trg, ker imajo preveč stroškov. To se bo eh, kmalo čutilo. Hvala lepa, gospa Miranda. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo nas skrbi naslednja zadeva in sicer situacija v Paragvaju. Eh, tam je bil izveden državni udar. Eh, konzervativna opozicija ni sprejela demokratičnih eh, pravil in pripravljali so se dolgo časa, vrgli so z oblasti predsednika in niso spoštovali pravic, da se predsednik brani. S tem so kršili um, demokratične pravice ljudi. V Paragvaju je prišlo do parlamentarnega državnega udara. Eh, tako so to obsodile tudi druge organizacije, Mercosur, eh, južnoameriške organizacije in druge. In Evropski parlament se mora pridružiti tem obsodbam. Eh, z ljudstvom Paragvaja smo solidarni ne smemo povedati oziroma ne govorimo, da je eh, bil državni udar izveden samo proti predsedniku, ampak proti celotni državi. Zdaj pa gospod eh, Trianta Filides prekinja predsedujoča. Gospa predsedujoča, eh, rad bi vas opozoril na naslednje. In sicer sporazum o vračanju med Turčjo in EU veseli me, ko vidim, da Evropska unija eh, stoji skupaj pri izvajanju tega sporazuma. V zaključkih sveta junija glede okrepljenega sodelovanja s Turčijo na področju eh, pravosodja in notranjih zadev eh, ta komisija in svet izrazila pričakovanje, da bo Turčija izpolnila um, sporazum do vseh držav članic Evropske unije, vključno uh, tudi z Republiko Ciprom. Zakaj imamo potem triletno obdobje, prehodno obdobje za Turčijo? Mislim, da to uh, spodkopava uh, dosledno naravo evropske politike na tem področju in to bi lahko vplivalo tudi na položaj eh, Evropske unije do drugih treh držav, eh, s katerimi ima podobne sporazume. Gospod Betten. Lahko bi imeli referendum o Evropski uniji, vendar pa ne vemo, kakšno bi bilo vprašanje in kdaj bo to. Eh, edino, eh, kar vemo, je, da ne bo vprašanje, ali naj Britanija eh, zapusti Evropsko unijo. Mi, ki poznamo argumente, vemo, da bo Evropska unija postala neka, ne, da bo iz EU postal, bodo postale združene države Evropske unije. Vsi si prizadevajo za več politične integracije.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 hvala, gospa predsedujoča. Eh, govorimo o Onotu, majhni vasi na Mačarskem. Eh, na Mačarskem smo zelo ponosni na to občino, eh, ki je v okrožju Borsot. Tam smo imeli pomembno parlamentarno srečanje pred 300 leti in zgodovinsko gledano je to mesto zelo znano. on od, eh, se je soočil s turško okupacijo, z avstrogarsko okupacijo. Ampak kaj pa Evropska unija ali bo to mesto preživelo EU? Sam se nanašam na govorice eh, in sicer v zvezi z evropsko zakonodajo, eh, ki trdi, da določeni zakoni v ONOTU niso v skladu z evropsko zakonodajo. Ne smemo ga žrtvovati prosti trgovini. To je kraj, kjer se lahko zbirajo različni eh, trgovci, kmetovalci, obrtniki, ki si potem izmenjujejo svoje dobrine. Mislim, da bi morali uh, ohraniti take prakse. A, ah, in je pala. In je pa... Gospod Prakovski, ne, ga ni, potem pa gospod Sikarski. Včeraj uslišali smo ostatni gvizdek tega ročnih mistrovstv Evrope. Eh, hvala lepa. Torej, slišali smo zadnji žvižg na Evropskem nogometnem prvenstvu in na ta način smo bili priča največjemu množičnemu eh, dogodku, ki ga je Poljska kdajkoli organizirala v svoji zgodovini. Bili smo ponosni, da smo lahko gostovali eh, to prvenstvo. Eh, v Poljsko je prišel nek nov duh, ne samo na športni ravni, eh, ne samo zaradi tega, ker sta se eh, um, Poljska in Ukrajina dobro pravzaprav pripravili na uh, to prvenstvo in tudi dobro opravili svoje naloge. Eh, ljudje so zelo cenili eh, tudi gostoljubje in mi pa se zahvaljujemo tudi za vaše zaupanje, da ste nam poverili ta projekt. Mi zahvaljujemo tudi Evropske unije za sredstva s katerimi je omogočila tudi pripravo ustrezne infrastrukture, naprimer cestne, železniške infrastrukture. E, ta infrastruktura nam bo seveda koristila še mnoga leta. Mi smo zelo zadovoljni z dejstvom in e, sedaj pač e, je predsednica prekinila. Gospa Kasteks. Torej, mi smo imeli zelo veliko razpravo o akti, vendar danes zvečer bi govorila o perifernem vprašanju, ki pa je zame zelo pomembno. E, in sicer e, gre za e, to, kar smo slišali od komisarja v sredo 20. junija, ki je dejal, če želite negativno glasovanje Eh, in negativno mnenje, preden sodišče karkoli pove, eh, želim eh, povedati, da smo pač angažirani za to, da se odločimo za negativno glasovanje eh, glede postopka tudi pred sodiščem. Torej, tu gre za nepoznavanje pogodb in gre seveda tudi za eh, nespoštovanje eh, Evropskega parlamenta, demokracije in tudi državljanov, ki jih tu zastopamo. Evropski državljani v celoti Torej, to ste rešili. Mislim, da smo vas razumeli in sedaj gospod Kelly. Eh, eh. To minuto bi uh, rad uh, se osredotočil na uh, uh, dobro delo, ki ga upravljajo uh, učitelji v osnovnih šolah, v ekoloških zelenih šolah v okviru programa za zelene šole. Uh, V okviru tega eh, programa se učenci učijo o podnebnih spremembah, učijo se spoštovanja do okolja. In v številnih teh eh, šolah eh, učenci dobijo veliko informacij o teh temah, o okoljskih temah. In pomembno je tem šolam in učiteljem priznati njihovo vrednost in pomen. Zato parlamentu priporočam, da Eh, nagradi to delo s posebno nagrado za učitelje, ki opravijo ogromno dela, veliko tudi na prostovoljni osnovi, delajo nam veliko uslugo in zaslužijo si pohvalo. Hvala lepa, sedaj pa gospa Kostelo. Hvala. Odločitev, da se uh, loči uh, bančni dolg od nacionalnega dolga, to je dobrodošlo. Uh, in to bo preprečilo uh, dokončen uh, propad. Irci uh, so kritični do nas, ker nismo prevzeli odgovornosti za uh, uh, vse, uh, kar se je zgodilo. To, kar se je zgodilo prejšnji teden, pa bo trgom omogočilo, da se uh, hitreje postavijo na noge. Zato so 21. maja Irci uh, glasovali za fiskalni pakt. Uh, In eh, brez tega pravzaprav to ne bi bilo mogoče. Uh, uh, vendar pa ne smemo izgubiti uh, izpred oči socialne dividende. Imamo tudi uh, uh, določen sklad uh, za uh, 20 milijonov, potem fiskalni pakt in druge sklade za reševanje. Mislim, da naslednji uh, korak mora biti sklad za. Uh, socialne zadeve, ki bo vodil v bolj pravično Evropo. Zdaj pa gospa Bilbao Barandika. Hvala. Eh, gospod komisar, eh, pozdravljam dogovor za rešitev evra na vrhu. Eh, želim pa opozoriti tudi na težave v evropskih regijah, ki so izpolnile kriterije Evropskega sodišča. Sama prihajam iz ene take eh, regije, eh, iz Baskije. Vedno smo stavili na socialno gospodarstvo, na eh, liberalizacijo in na izobraževanje. Imeli smo dobre bilance, vendar pa nas je država kritizirala za to, izbrala je druge politike in naša prizadevanja, ki trajajo že 30 let, so zdaj ogrožena in Eh, to škodi našim podjetjem. Zato si želimo uh, nekih rešitev in uh, sprašujemo, uh, kakšna je potem korist uh, tukaj socialne kohezije. Pravzaprav gre za socialno napetost oziroma regionalno napetost. Gospod Krizol, želel, Nikos Križoles. σίγουρα εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις όπως για παράδειγμα για το... Vendo so tukaj e, potekale že razprave o tem, kaj je bilo storjeno v zdravstvenem sektorju e, do leta 2014. Mi si želimo, da bi vsi državljani imeli dostop do zdravstvenega varstva. V Grčiji pa temu ni tako. Zdravstveni sistem e, je v težki situaciji. Moji državljani Eh, in pa eh, uslužbenci na tem področju zelo težko eh, ohranjajo tak sistem. Za 30 odstotkov se je povečalo povpraševanje po zdravstvenih storitvah, sredstva pa se krčijo in tako velik delež prebivalstva ostaja brez zdravstvenih storitev. Pravzaprav so iz zdravstvenega sistema izključeni. Gospod Baroso je poslal pismo, da bi ukrepal v teh eh, tako težkih okoliščinah. Mislim, da imamo vsi v Grči priložnost oziroma eh, pravico, da eh, živimo dostojno in da imamo dostop do zdravstvenega varstva. Dožnost komisije je, da si še enkrat ogleda memorandum. Dakujem, gospod Paška, prosim. Hvala. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, si lahko predstavljate, da parlamentarni odbor eh, Dume, ki se ukvarja z stališčem ruske manjšine v sosednjih državah, da bi eh, se ta odbor preselil eh, v Latvijo, ne da bi obvestil te sosednje države oziroma ne da bi bilo glede tega sklicano posebno zasedanje. Uh, oni se ukvarjajo z rusko manjšino v uh, Latviji, v Gruziji in tako naprej. Uh, mislite, da se s tem ni vredno ukvarjati? Mačarski uh, parlament je pred nekaj dnevi brez uh, uh, kakršnega koli obvestila slovaškim obves, oblastem uh, sklical sestanek uh, na slovaški univerzi. Uh, so, se je to zgodilo potem, eh, pa so razpravljali o tem, kaj mora slovaška vlada narediti za mačare, ki živijo na slovaškem. Eh, mislim, da tu gre za eh, nesporazum oziroma kar za nekaj hujšega v mednarodnih odnosih med tema državama. Hvala lepa. Besedo ima gospod Vadim Tudor naj vam povem, da imamo eh, v Evropski uniji 26 držav in eno kolonijo, to je moja država Romunija. To je pravzaprav uh, mač, uh, ameriška kolonija, kjer uh, so zelo aktivni uh, uslužbenci CIE. Uh, naprimer, ko gre za naravne vire, kot so zlato, uran in pa naravni uh, plin, zemeljski plin. E, poleg tega so Romuni prisiljeni v negospodarske e, pogodbe, naprimer pri nakupu letal. E, Romunijo bi radi spremenili tudi v protiraketni ščit proti Rusiji, poleg tega si prizadevajo ponarediti volitve. Zadnjič se je to zgodilo na lokalnih volitvah in več kot 900 uh, uradnikov CIA je bilo vključenih v ponare, ponarejanje lokalnih volitev. No, a madam Flazikova Benova. Hvala lepa, gospa Flašikova Benova, prosim. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia. Hvala, gospa predsedujúča. Dragi kolegi. V tem trenutku se vse evropske države soočajo s hudimi težavami, s socialnimi in gospodarskimi izzivi in v tem trenutku je ključnega pomena, da države dobro sodelujejo med seboj, da imajo dobre odnose med seboj in v tem smislu bi morali krepiti partnerstva. Zato podpiram besede svojih kolegov. Zelo me skrbi dejstvo, da je mađarski parlament ukrepal tako, kot je in sicer na eh, suverenem ozemlju eh, Slovaške republike. To je nekaj, kar bi morali obsoditi. Vlada Slovaške si zelo prizadeva za to, da bi vzdrževala dobre odnose s sosedno državo oziroma z vsemi sosednimi državami. In mislim, da bi mađari morali početi isto. Požiljant gospa ujuland <laughs> minu eelmise nädala washingtoni visiidi eesmärgiks hvala gospa predsedujoča prejšnje leto sem bila v washingtonu eh, srečala sem se z obima strankama v senatu in pa predstavniškem domu eh, govorili smo o primeru magnitski eh, oba domova parlamenta oziroma odbori za zunanje zadeve so uh, glasovali za uh, to zadevo. Uh, naslednji teden bomo tudi razpravljali o poročilu Magnitski. Uh, predlog je zelo podoben uh, tistemu, o čemer že razpravljajo v ZDA danes, namreč, da bi svoje visoke uradnike namestili v Rusiji, e, ti bi potem e, nadzorovali tiste, ki so člani kriminalnih združb in e, radi bi uvedli sankcije za te ljudi. Gospa Kritu. Hvala. Gospa predsedujoča, moram protestirati proti zlorabam, ki so se dogajale v Rusiji. Romuniji eh, strani tajnih služb. Eh, in sicer v času bivše eh, desničarske vlade. Izvajali so se instrumenti, ki se izrabljajo za to, da bi nasprotovali trenutni vladi. Eh, onemogočili so eh, premijev, da bi izvajal svoje eh, pristojnosti. Priče smo nadlegovanju določenih uradnikov, zdravnikov in to se dogaja pravzaprav znotraj Evropske unije. To je kampanja proti vladavini prava. Din 10 iunie. Hvala lepa, gospa Dančila. A consfințit o schimbare autentică în România? 10. junija smo bili priče spremembi v političnem življenju v Romuniji. To je tudi izraz volje večine. Gre pa za to, da se uh, razkrijejo stvari iz preteklih let, pravzaprav gre tudi za potrebo po socialni demokratični spremembi. Uh, Veseli nas, da je Evropski parlament zavrnil demagoške poskuse predstavnikov desničarskih strank v Romuniji, namreč, da bi razpravljali o uh, demokratičnih zadevah oziroma demokraciji v Romuniji, v parlamentu. Demokracija se uh, izboljšuje v Romuniji eh, s pomočjo večine in uh, v teh dneh Romunski parlament razpravlja o zaključkih sveta. To je ključnega pomena za demokracijo. In uh, to, da se o tem razpravlja v romunskem parlamentu, to je dobrodošla uh, sprememba v nasprotju s tem, kar je predsednik počel prej. Gospod Gallagher. Uh, Uh, uh, eh, torej, pozdravljam rezultate, eh, rezultate Evropskega sveta iz prejšnjega tedna. E, tu gre torej za neposredno e, kapitalizacijo evropskih bank. To je seveda nekaj, kar pozdravljam in kar je nujno potrebno. To je zelo pomemben e, korak za Irsko in tu gre seveda za prestrukturiranje dolga in s tem se bo tudi zmanjšalo breme za irskega davkoplačevalca in eh, upam, da bodo sedaj ministri za finance začeli eh, z eh, pogajanji o dolgovih bank. Vsekakor želimo seveda, da ne bi nosili breme druge države članice Evropske unije in mi seveda smo zagotovili tudi ratifikacijo varnostne mreže in um, treba je seveda prekiniti to povezavo med bankami, dolgom in eh, nacionalnim dolgom. Na ta način bomo tudi okrepili naša gospodarstva. Hvala lepa. Vă mulțumesc. În aceste săptămâni facem pași importați în... Eh, gospa Sarbo, torej, v tem eh, tednu bomo storili pomembne uh, uh, korake za sa... SKP po letu 2013. V Bukarešti so potekala pomembna srečanja s predstavniki eh, romunskega kmetijstva in eh, predsednikom odbora za kmetijstvo. Za komisijo smo tudi pripravili nekaj predlogov za spremembe in izboljšave eh, odločitve o SKP-ju morajo upoštevati tudi na slednje. Treba je zmanjšati razlike med eh, močnejšimi kmetijskimi sistemi in šipkejšimi. Potrebujemo bolj pravično porazdelitev sredstev iz eh, kmetijskega sklada med različnimi državami članicami. Pozdravljam tudi poročilo kolege Kapula Santosa, ki zahteva bolj pravično porazdelitev neposrednih plačil eh, med državami članicami zato, da bi neposredna plačila dejansko prišla do tistih, ki jih to potrebujejo. Hvala lepa. Gospod De Angelis. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Rad bi spregovoril o industriji v uh, svoji državi. In sicer po sedmih letih eh, načrtov eh, in obljub eh, je prišlo do propada drugega največjega podjetja v regiji Lacija in uh, agencija je dobila nalogo, da to podjetje prestrukturira, uh, da torej pride do prenosa sedeža podjetja v, izven države in uh, do odpuščanja delavcev. Uh, To je seveda v tem trenutku velika težava. Italija in Evropa morata uporabiti vse eh, finančne instrumente in zagotoviti vlogo in pa produktivnost eh, tega pomembnega podjetja. Hvala, gospod Kortes Lastra, prosim. Rad bi tukaj uh, povedal nekaj o trenutni španski vladi. Hmm um, varčevalna politika ne bo uh, prinesla rezultatov. Uh, prišlo je do 22,5 odstotnega odstotnega krčenja, potrebujemo pa več vlaganj, več uh, inovacij in več uh, novih delovnih mest. Brez tega se država ne bo pobrala. Uh, uh, Španija porabi samo 1,2 eh, eh, odstotka BDP-ja za eh, inovacije in raziskave. Pravijo pa, da je treba zmanjšati število znanstvenikov, krčijo se jim sredstva. Španija je v težki politični, socialni, gospodarski situaciji in tukaj nam lahko pomaga tehnologija, pomaga znanost, eh, ne pa da se jih krivi. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Ajala Sender. Hvala. Rada bi eh, povedala, da sem vesela, ker so izpustili pravnike Mednarodnega kazenskega sodišča. Eh, ti so bili izpušeni po posredovanju uh, Eh, predsednika sodišča in drugih mednarodnih organizacij. To je eh, pozitivna novica. Ti pravniki so dobro upravljali svoje delo. Poleg tega pa imam tudi negativno novico. Eh, namreč, da je umrl eden od voznikov helikopterja v Valenciji. Eh, in sicer eh, zaradi požara v Španiji so se letos poleti eh, začeli požari in eden od voznikov, ki je pomagal, je pri tem tudi izgubil življenje. Hvala lepa, gospa Ajala Sender. In sedaj dobi besedo gospod Košjeri. E, torej gre za vprašanje legalnega preseljevanja v Malto. Problem se je e, po, e, okrepil pravzaprav v pre, zadnjih tednih. Mnogi zapuščajo Afriko in prihajajo v Evropo in s tem je tudi pritok v Malti zelo velik. Od Evropske unije pričakujeme več solidarnosti in z Malto. E, ne more Malta sama nositi te odgovornosti. Tu gre dejansko za mejo med dvema celinama in Malta bremena ne more nositi sama. E, Evropski pakt o priseljevanju je neuspešen, kajti tudi delitev bremen ne deluje. Samo nekaj držav članic ponuja pomoč e, Malti in eh, spričo situacije eh, so države članice dolžne, da v imenu solidarnosti eh, storijo nek dodatni korak. Torej, mi potrebujemo stroga pravila, ki so pravična za vse. Rad bi pozval tudi druge države članice naj dajo svoj prispevek za to, da tudi dobili nek mehanizem, ki omogoča delitev bremen. Mi potrebujemo tudi nek učinkovit pravni mehanizem. Hvala lepa. Eh, sedaj pač sledi. Eh, Kratka predstavitev poročila gospe Polsen o strategiji za zaščito in eh, dobro počutje živali